gre za boj proti transfobiji, homofobiji, ki izhaja tudi iz eh, same kulture. Hvala lepa, žal vas moram prekinjati, ker se zelo, zelo zamujamo v razpravi. Gospa Entefeld, dve minuti. Ja, hvala, gospa predsedujoča. Ne bom ponavljala, kar so dejali že vsi kolegi, kajti mislim, da smo vsi na isti valovni dolžini par besed samo glede tega, kaj počno evropske institucije. Kot prvo, tako kot kolegi, sem tudi jaz zelo ponosna in vesela, da imamo prvo resolucijo o interseksualnih osebah na našem dnevnem redu. To mislim, da predstavlja zelo močan političen signal. Obenem pa obravnavamo tudi resolucijo o seznamu ukrepov za skupnost LGBT, ki jih je komisija sprejela na začetku mandata. Po mojem mnenju bi ti dve resoluciji morali predstavljati nekakšno dediščino za naslednji Evropski parlament, pa tudi za naslednjo Evropsko komisijo. Predstavljati morate tudi poziv k še odločnejšim ukrepom, kot eh, so tisti, ki smo jih sprejeli v zadnjih petih letih, kajti menim, da je marsikaj še treba storiti. Veliko smo že dosegli, ampak veliko je še treba doseči. Če pogledamo v smeri sveta, eh, na enem zadnjih zasedanj sveta se države članice niso mogli niti dogovoriti o skupni izjavi o pravicah LGBT, kaj smo še vedno v, v srednjem veku, nekatere države to blokirajo. Kot eh, kolegi tudi samo ugotavljam, da je direktiva o prepovedi diskriminacije predmet blokade že več kot deset let, ampak tudi v našem lastnem zboru ugotavljamo, da je eh, predsednik tega parlamenta, gospod Tajani, ključni govornik na Svetovnem kongresu eh, družin, ki je eden najbolj homofobnih organov na tem svetu. gre tudi za zagovornike tako imenovane nešvilske deklaracije, ki je najbolj homofobna deklaracija na svetu in to so podpisali tudi nekateri iz tega zbora. Sama moram reči, da se ne čutim zastopane eh, strani gospoda Tajanja, ki nastopa na takšnem dogodku, tu pa potem zagovarja pravice LGBT. To je dvoličnost, kakršni ni primere. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Rajnske, dve minuti. Thank you, Matt. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, draga kolegice in kolegi. Evropski parlament obsoja kirurške posege namenjene normalizaciji eh, spola. To je zelo enostaven stavek. Stavek, ki lahko spremeni zgodovino. In stavke, ki spreminjajo zgodovino, so pogosto dokaj enostavne. In jutri bo ta zbor imel priložnost, da resnično naredi nekaj zgodovinskega, ko bomo namreč glasovali o prvi resoluciji o interseksualnih osebah tu v tem parlamentu. In ja, res je, ne bomo mogli odpraviti vsega trpljenja, ki ga ideologija binarne spolnosti vnaša v toliko življenj. E, prisilne sterilizacije in kirurški posegi, stigmatizacija in diskriminacija. Lahko pa jutri jasno in glasno rečemo, da se bomo borili za prihodnost, v kateri bodo pravice interseksualnih oseb, pravice, ki jih bo ta unija ščitila. In to je sporočilo, ki prihaja z zamudo, ampak vendarle prihaja v ključnem trenutku, kajti pravice vseh eh, oseb eh, LGBTI se trenutno nahajajo v nevarnosti. Po desetletjih napredka smo v situaciji, ko nam grozi nazadovanja. Zato mora Evropska unija sprejeti strategijo, kako to preprečiti. Potreben je nov seznam okrepov, ko gre za pravice LGBTI in to je res tisto najmanj, kar komisija lahko stori, zato da podpre tiste, ki se borijo za to, da lahko ljubijo in živijo, kot želijo. Zelo konkreten ukrep, ki ga želimo od komisije, je, da deblokira direktivo, horizontalno direktivo o diskriminaciji v svetu da bodo pravice LGBTI že sedaj prioriteta za naslednji delovni program in da naredim tudi korak naprej v primeru Kolman, da se izboljša tudi pravica do svobodnega gibanja za skupnost LGBTI v Evropi. Prav tako je treba storiti več na področju diskriminacije proti osebam LGBTI širom Evropske unije. To je nekaj, kar moramo storiti v prid evropskih državljanov. Hvala lepa. Hvala. S tem je ta seznam zaključen in sedaj vabim gospoda Čambo naj odgovori. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci, gospod komisar. Zahvaljujem se vam za to zanimivo razpravo, ki se osredotoča na interspolne osebe, ki jih je treba prav tako eh, zaščititi. Hvala tudi za vaše vprašanje svetu da jasno povem enkrat za vse, da to vrsta diskriminacija nima nikakršnega prostora v Evropski uniji. Svet je eden od prvakov v boju proti vsem vrstam diskriminacij. Temeljna načela, ki jih najdemo v evropskih pogodbah, ki jih najdemo tudi v listini o človekovih pravicah, je nekaj nedvoumnega, gre za Eh, temeljna načela enakopravnega obravnavanja strpnosti, nediskriminacije in naša družba je pravzaprav vedno bolj vključujoča, bolj kot je bila kadarkoli prej. Trudimo se zagotavljati enakopravnost ne le žensk in moških, temveč tudi pripadnikov LGBTI. To velja za vse starosti, vse spolne usmeritve in vse institucije se strinjajo glede smeri našega prihodnega napredovanja. Zato je strpnost eno naših temeljnih načel, zato sem ponosen, da smo doslej uspeli sprejeti zakonodajo, ki temelji na 19. členu pogodbe o delovanju Evropske unije in ki v celoti zagovarja načelo nerazlikovanja ter varuje pravice vseh v Evropski uniji. Vendar vsa sredstva, ki jih imamo na voljo, še zdaleč niso izčrpana. Eh, naj se sedaj ozrem še na vprašanje nasilja proti pripadnikom skupine LGBTI, še zlasti proti interspolnim osebam ponosen sem na to, da vas lahko spomnim, da je svet leta 2016 že uh, odgovoril na pobudo komisije v zvezi uh, eh, z pravicami pripadnikov skupine LGBTI. Takrat smo tudi prvič spregovorili o enakosti pravic uh, Eh, tako lezbičnih kot eh, homoseksualnih, biseksualnih in interspolnih oseb. Eh, prav tako je svet že obvestil komisijo o konkretnih ukrepih, da redno poroča o napredku na tem področju. Svet je pozval tudi države članice naj aktivno ukrepajo proti diskriminaciji na podlagi spolne usmeritve in seveda je odvisno držav članic, ali bodo temu pozivu prisluhnila ali ne. To bo vse terja od nas združena prizadevanja in napore, tesno sodelovanje na ravni Evropske unije, izmenjavo dobrih praks, kar je vsekakor dobrodošlo. Komisija je prav tako eh, sprožila kampanjo za ozaveščanje služba za temeljne pravice, pa tudi veliko prispeva k tem prizadevanjem, s tem, da se zdaj posveča večjo pozornost ne le ugotavljanju, temveč tudi beleženju primerov diskriminacije in uh, nespoštovanja načela enakih pravic. Vprašanje pa je tudi izvajanje določenih operacij brez informirane odločitve ali prevolitve in dostopnost do ustreznih oblik eh, zdravstvenih storitev. Pomembno je, da imajo države članice same ključne kompetence na tem področju, vendar to ne pomeni, da ta zadeva nima evropske razsežnosti nikakor ne smemo eh, izrabiti določenih pomankljivih zapisov v zakonodaji za to, da se s tem upravičuje diskriminacija in kršenje univerzalnih, splošnih vrednot, na katerih počiva Evropska unija. Mi vsi moramo stopiti v bran naših vrednot in podpirati konstruktivno izmenjavo mnen ter dobrih praks, vključno z razpravo, ki jo imamo danes tukaj in eh, z glasovanjem, ki bo potekalo jutri. Hvala za pozornost in to razpravo. Naj povem, enako kot sem povedal že na začetku, da je ravno boj proti diskriminaciji ena od temeljnih eh, nalog romunskega predsedovanja Evropski uniji. In vesel sem, da ste me povabili sem. Hvala lepa, sedaj pa gospa Jurova, komisarka. Gospa predsedujoča, poslanke in poslanci, naj se najprej zahvalim parlamentu, da je na svoj dnevni red uvrstil to zelo aktualno problematiko in razpravo o diskriminaciji pripadnikov LGBTI. Zelo pozdravljamo to poročilo in razpravo, še zlasti glede diskriminacije proti interspolnim osebam. To je pomembno tudi v širši politični razsežnosti. Treba je nadgraditi zadeve, ki smo jih začeli že decembra 2015, v prihodnih mesecih pa pričakujemo tudi poročilo o izvajanju sprejetih ukrepov in zato z veseljem pričakujem nadaljno razpravo o tem. kadar gre za težave interspolnih oseb, kot ste že večkrat sami povdarili, eh, ker se v praksi srečujejo s številnimi težavami, ker ne sodijo nobeno od izrazitih kategorij, torej moških ali žensk. In veliko krat se zgodi, da so otroci, ki so interspolni, pravzaprav Eh, izpostavljeni določenim operacijam in ukrepom, še preden se sami lahko odločajo o tem. Zato je zelo pomembno, da se naše zdravstvene politike in zdravstvene storitve ustrezno ozavestijo, saj je to v sklopu odgovornosti držav članic. Eh, prav tako je treba zauzeti odločnejše stališče do odgovornosti tistih, ki izvajajo to vrstne operacije na interspolnih otrokih in eh, mladini. To je seveda vse v pristojnosti držav članic. Države članice morajo zagotoviti, da se izvajajo vsi ti ukrepi eh, usmerjeni k izpolnjevanju zastavljenih ciljev in eh, prav tako moramo izkoreniniti eh, vse ukrepe na področju protipravne sterilizacije ali spreminjanja eh, spola, to je v celoti proti temeljnim načelom Evropske unije. Glede na okvire vseh teh eh, sprejetih ukrepov je komisija tudi izvedla raziskavo na temo težav, s katerimi se soočajo pripadniki LGBTI, še zlasti interspolne osebe. Nedavno smo izdali tudi poročilo o tem, razmišljamo tudi o tem, kako bi se bolje spopadli z izzivi financiranja tovrstnih dejavnosti, ozaveščanja in tudi izmenjave dobrih praks med državami članicami. Na zahtevo parlamenta je bil izpeljan tudi pilotni projekt na temo eh, pravic LGBTI in njihovega dejanskega življenja in težav, s katerimi se soočajo. Komisija prav tako spremlja izvajanje obstoječih pravic LGBTI tudi v uh, smislu izvanja direktive o prostem gibanju. Komisija bo tudi nadalje spremljala skladnost izvanja teh ukrepov v državah članicah, že zlasti s posebnim ozirom glede spolne usmeritve. Seznam eh, predvidenih ukrepov za leto 2019 pa bomo razširili tako, da bo vključeval več ukrepov proti diskriminaciji LGBTI in za enakost LGBTI. Tudi raziskava na to temo bo upravljena v tem letu. Tu bomo pridobili pomembne podatke, na katerih bomo lahko nagradili svoje prihodnje ukrepe. Torej, to je leto evalvacije in pripravljalnih del za prihodnost, tako da bomo v prihodnje lahko sprejeli ustreznejše akte na področju LGBTI, eh, v čemer bo aktivno sodeloval prav gotovo tudi Evropski parlament. Komisija je predana svojemu delu za napredovanje enakopravnosti in enakega obravnavanja LGBTI. Tudi na naši nasledniki v naslednjem sklicu komisije bodo eh, nadaljevali z delom na tem Zato je ravno ta pobuda, o kateri danes razpravljamo, še tem bolj pomembna. Pričakujem, da bomo imeli še nadaljno razpravo, da bomo razširili področje eh, razprave, za kar se prizadeva tudi komisija in kot ste vsi popolnoma upravičeno eh, opozorili, je naravno sramotno, da smo te teme predolgo zapostavljali in da je zakonodajni akt še vedno na čakanju pri svetu, vendar kot veste, je treba vse to vrste zadeve sprejeti enoglasno in to je eden od razlogov. Po tolikih letih blokade pa mislim, da obstaja tudi možnost okrepljenega sodelovanja in ne bomo presenečeni, če eh, se bo treba lotiti tudi tega Na številnih eh, sestankih sem sama že izpostavila to temo in zadevne države članice so dejale, da potrebujo več časa za to in da niso naklonjene okrepljenemu sodelovanju kot rešitvi tega problema. To sem vam podala kot informacijo, še nadalje pa si bom močno prizadevala za napredovanje te direktive za katero upam, da bo kmalo doživela pozitivno rešitev. Prav tako ste omenjali tudi sovražni govor, ne le na spletu, temveč tudi na sploh. Komisija še nadalje zelo intenzivno sodeluje tudi z našim IT sektorjem, da bi nekako zmanjšala radikalizacijo sovražnega govora na spletu, še zlasti preko družabnih omrežij. Do zdaj lahko rečem, da smo bili do neke mere uspešni in te sektor je tudi s svojim kodeksom ravnanja veliko prispeval eh, k izboljšanju stanja. Hvala lepa. Hvala, gospa komisarka. Še nadalje bomo razpravljali o tem. Gospod Farija ima besedo za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Po gibanju MeToo se je veliko zgodbo eh, nadlegovanju in nasilju začelo širiti ne le po družabnih omrežjih, temveč tudi preko Twitterja in drugih sredstev. Vidimo, da so to zadeve, ki so zelo aktualne, pa vendarle Eh, je še vedno dejstvo, da ljudje LGBTI skupnosti še vedno ne uživajo enakih pravic, niti glede svobodnega gibanja, niti glede uveljavljanja temeljnih pravic po Evropski uniji, tudi glede pravice do informiranja, do socialne varnosti, zdravstvenega varstva in podobno. Treba imeti inkluzivno strategijo, ki bo uredila tudi vprašanje LGBTI, še zlasti glede priznavanja identitete interspolnih oseb, prav tako je treba poskrbeti za boj proti homofobiji in transseksualni fobiji. Hvala lepa, gospa Ward. Ko govorimo o ljudeh iz eh, skupnosti LGBTI, se pogosto pozablja na interspolne osebe. Pravzaprav so že stoletja dehumanizirani, veliko je diskriminacije proti njim, ravno zaradi njihovih telesnih Eh, značilnosti. Veliko krat se jim govori, da je to stvar slabega zdravja, čeprav ni nič nezdravega na tem, da so taki kot si. Še zlasti se izvaja nasilje nad otroki, kar je nedopustno. Še zlasti v letu 2019. Neverjetno je, da se v Evropski uniji še vedno dogajajo posegi proti telesni nedotakljivosti. Še zlasti, kadar gre za otroke, ki ne morejo dati svoje privolitve. In zato mislim, da je treba stopiti na prste tej smešni, zastareli delitvi na samo dva spola. Interspolne osebe so že v dokaz, da je kategorizacija ljudi na podlagi spolnih znakov preveč osko usmerjena in da nikakor ne odraža realnosti. To velja za vse interspolne osebe. Hvala lepa. Gospa Stevens, minuto in pol imate na voljo. Sedaj v tem trenutku pravice skupnosti LGBTI niso zagotovljene v vseh državah članicah, ni niti skupnega pristopa za boj proti diskriminaciji. Uh, Eh, na podlagi spolne usmerjenosti ali spolnih znakov. Veliko držav ne priznava eh, zakonske zveze med dvema moškima ali dvema ženskama. V Belgiji pa je to možno. Samo v osmih eh, državah članicah je možna sprememba spola brez posebne psihološke ocene. Eh, potem so tu še nedovoljene operacije, kirurški posegi na interspolnih otrokih in eh, podpiram to vprašanje komisiji, zato ker si želimo zagotoviti, da bo komisija na vrh svojih prioritet postavila boj proti diskriminaciji interspolnih oseb in pripadnikov skupnosti eh, LGBTI, tako da bodo njihove pravice bolje zaščitene še zlasti na področju izobraževanja in zdravstvenega varstva. Je pa naša zadeva, da vsi skupaj zagotovimo izvajanje teh pravic v praksi, samo izvajanje kampanj ni zadostno, treba je ozavestiti ljudi, da se bodo zavedali tudi eh, družin, ki so sestavljene iz tako imenovanih mauričnih pripadnikov in eh, tudi na Evropskem sodišču smo že imeli take primere. Prav nedopustno je, da se to vrstne evropske državljane obravnava kot drugorazredne. Hvala lepa. Danes govorimo o interseksualnih osebah in to je bil že skrajni čas, kajti tabuizacija tega še vedno seveda pomeni, da jih zapiramo v nekakšen vakum, temen prostor. In kar je za njih pomembno, potem odločajo tem drugi. Menimo, da je to napak. Eh, da gre za nekaj, kar je potrebno odstraniti, in to potem začnejo že zdajčki. Podnimo enotni si pri eni stvari. Vsi se moramo z vso silo zauzeti za to, da takšne operacije, takšne obravnave pri dojenčki bodo prepovedane in to posod. Ker lahko ima to grozne posledice in to ni potrebno. Interseksualci niso nekdo, ki jih je potrebno zdraviti. To so normalni ljudje, ki se sami odločajo, kako naprej. Ne smemo jih zasmehovati. Zato mora iti. Zato moramo diskriminacijo proti interseksualnim osebam kaznovati tudi na pravnem področju. Normalizacija razprave mora biti zagotovljena. Tudi glede tega, kako je to označeno na osebnih dokumentih. In končno moramo razumeti, da človeško življenje pač ni eno smerna ulica. Please. Presidenta komisarja Jurova, una cuestión oral es un instrumento. Hvala lepa, predsedujoča. Gospa komisarka, ustno vprašanje je instrument nadzora in pozivanja komisije, da ukrepa. Eh, sam sem se vedno deleževal vseh razprav, ki zadevajo diskriminacijo evropskih državljanov, če zlasti, kadar gre za najbolj ranljive skupine in to velja ravno v tem primeru ko gre za ljudi, ki se jih kriminalizira zaradi njihove spolne usmeritve. Skupnost LGBTI je boleč primer tega, kar se dogaja pri nas. Zato bi bilo dobro, da si ogledamo najboljše prakse, saj imamo v naši sredi tudi države članice, ki se naravno odlikujejo s svojimi politikami delovanja na področju enakih pravic LGBTI, tako da bi lahko uporabili njihove izkušnje tudi glede zdravstvene prakse in drugih aktualnih področji. Mislim, da se moramo vsega lotiti z vključevanjem. Eh, tokrat, eh, predsedujoča, tokrat ne bomo mogli vzeti prijav za oglašanje brez eh, seznama govornikov, ker se je naš urnik močno raztegnil. Besedo ima gospa Forenca, samo eno minuto imate na voljo. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz menim, da je izredno pomembno, kot je že bilo rečeno, da imamo to razpravo, skupno razpravo, torej, ki zadeva pravice skupnosti LGBTI in da tudi spregovorimo o pravicah interseksualnih oseb, kot je dejal gospod Vioti in to mislim, da je tudi rezultat eh, dela interskupine za skupnost LGBTI. Mm, to me veseli, da lahko prispevamo k tej razpravi. Tudi feministično gibanje se vedno bolj identificira kot transfeministično eh, gibanje, saj osvoboditev žensk vedno bolj razume tudi kot osvoboditev pripadnikov LGBTI. Kot je dejala gospa Ernest, je pomembno, da obsodimo vsako obliko kirurških posegov, katerih eh, namen je spremeniti spol interseksualno rojenih otrok. Hvala lepa, gospod Sošnješ. V bistvu ni nobenega razloga za to, da bi se v Evropski uniji ukvarjali z pravicami oseb eh, z spolno disfunkcionalnimi eh, motnjami LGBTI, XYZ, kakorkoli že, kajti dejstvo je, da ima ta skupnost v bistvu določene privilegije v Veliki Britaniji, je policija na domu aretirala žensko, ker je tipa na internetu imenovala tip, kljub temu, da se je potem eh, pred, pred tem eh, dal eh, odstraniti svoje dragulje. Tako da mislim, da ima vsakdo pravico izražati takšna stališča na spletu. To, kar skušate početi, je zastraševanje ljudi, to, kar običajno počne levica v EU, gre za cenzuro eh, kritiziranje in teroriziranje javnosti. Hvala lepa. Komisarka Jurova, imate besedo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci, prej sem predolgo govorila in sedaj bom zelo kratka. Prisrčna hvala za to razpravo. Parlament je še enkrat izkazal svojo predanost reševanju te problematike in seveda bom še enkrat ponovila, da sem sama tudi zelo zauzeta eh, za izvajanje te agende in da bom poskrbela za aktivno izvajanje naslednjih korakov in še ena konkretna zadeva. Mislim, da bi morali eh, vsi skupaj eh, sodelovati, eh, skupino LGBT in izvesti. Eh, bolj konkretno oceno, da bomo videli, kakšno je dejansko stanje, kaj smo dosegli doslej in kakšne spremembe bi morali izvajati v akcijskem načrtu LGBT v prihodnje. Upam, da bo Eurobarometer zagotovil podatke, ki bodo pomembni v tej smeri. To je torej tudi moje povabilo k sodelovanju za naprej. Hvala lepa. Thank you, Hvala lepa. Sedaj pa še minister Čamba. Najlepša hvala, hvala za to izmenjavo mnen. Eh, vidimo, da je ostalo še veliko dela pred nami, eh, je pa lahko tudi razlog za ponos, da smo se lotili vsaj prvih eh, korakov na tem področju. Svet se je pozitivno odzval na seznam ukrepov komisije na področju enakosti skupnosti eh, LGBTI, to svojo politično pripravljeno za delovanje smo izrazili ne le v razpravah, temveč tudi v ustreznih dokumentih. In naša odgovornost kot politikov je, da besede spremenimo v dejanja. Hvala lepa. Hvala, gospod minister, kolegice in kolegi. Zaključili smo to razpravo, imamo šest. Eh, rezoluciji, eno za odbor Libe in pet za posamezne skupine. Eh, glasovali bomo v četrtek in sedaj gremo na naslednjo točko dnevnega reda, kar je ustno uh, vprašanje o uporabi konoplje v zdravstvene namene. Tokrat pa ne bomo imeli razprave brez seznama govornikov. Žal mi je, razumem vaše razočaranje, ampak res smo močno prekoračili uh, Eh, čas in um, sama nisem bila predsedujoča, ko je prišlo do te prekoračitve, prosim vas za odpuščanje in takoj s tem predajam besedo tudi gospe Šujci kot avtorici. Najlepša hvala. V preteklem letu sem velik del svojega dela v parlamentu posvetila javnemu zdravju, boju proti raku, zaveščanju ljudi, dostopanju do zdravil. Eh, letos pa predstavljamo rezolucijo Evropskega parlamenta o uporabi konoplje v zdravstvene namene. O tem smo se v odboru in veliko pogovarjali. O predlogu te rezolucije pa smo se hoteli osredotočiti na podporo kakovostni raziskavam o zdravilih, ki temelijo na kanabisu ali drugače vsebujejo preparate kanabisa, pa tudi glede same tako imenovane medicinske konoplje. To je zelo nedefinirano področje z pravnega vidika, zato ostaja veliko eh, medprostora za različne razlage. Namen rezolucije je bil strogo razmejiti zlorabo konoplje in eh, uporabo v zdravstvene namene. Predpisi v Evropski uniji, vključno zakonodajo o medicinski konoplji, o maksimalni eh, stopni koncentracije THC-ja in THT-ja v državah članicah, kjer je to celo zakonito. Eh, vedno prihaja do različnih pojmovanj in različnega razumevanja predpisov o uporabi zdravil, o nadomestilih, o vračilu, eh, plačil in podobno. Zato smo zaprosili od komisije, pojasnilo, kaj je storila v tej smeri, da bi se zagotovile kakovostne raziskave, kaj namerava storiti vnaprej, koliko sredstev namerava nameniti raziskavam na tem področju eh, v okviru programa obzorja in eh, menimo, da mora Evropska unija podpreti kakovostne raziskave na področju medicinske konoplje. Prav tako je treba olajšati pristop do medicinske konoplje, komisija pa bi morala vzpostaviti norme in pravila tudi za nefarmacevtsko rabo kanabisa, ki bi zagotovila varnost uporabnikov. Zato bi morali nacionalni pristojni organi tesno sodelovati s komisijo, da bomo jasno razmejili eh, zdravila na podlagi medicinske konoplje, eh, tudi v smislu regulative, ne le na strani eh, Evropske agencije, tako da nam bo povsem jasno, kako in zakaj se uporablja kanabis. Vemo, da lahko vsebuje različne eh, kanabinoide, ki so lahko zelo koristni in lahko blažijo določene simptome pri bolnikih, tudi razne vrste infekcij, lahko pospešujejo eh, kostno rast. Obstajajo tudi različni preparati, eh, za katere obstajajo dokazi, da so lahko zdravju koristi. Bilo bi dobro, če bi s tem lahko omejili delovanje črnega trga, tako da bi lažje nadzirali prodajne točke, omejili dostop do te substance za mladoletne osebe, zagotoviti pa hkrati varen dostop bolnikom, ki bi to uporabljali za zdravstvene namene, s posebnimi previdnostnimi ukrepi, kadar gre za mlade in druge občutljive skupine. Eh, zaenkrat obstajajo zadovoljivi in prepričljivi dokazi za terapevtske učinke pri zdravljenju odraslih, naprimer tudi v primerih rakavih obolenj, o čemer smo že prej govorili, prav tako v primeru bo kronove bolezni, astme, Alzheimerjeve bolezni. In tudi eh, bolniki z multiplo sklerozo so že poročali o koristnih pozitivnih učinkih, prav tako pa je koristen za zdravljenje depresije. Ne bi sedaj šla predaleč v zvezi s to temo, bi pa rada zaključila s tem, da je delo evropskih institucij in agencij odločilnega pomena pri ozaveščanju ljudi o tej pomembni temi uporabe konoplje v zdravstvene namene. Še zlasti je to pomembno za ljudi, ki so jim ta zdravila zares eh, potrebna. Odvisno pa je od nas, politikov, znanstvenikov, ljudi, ki delujejo v izobraževalnem sistemu ter zdravstvu, da storimo vse, da se bodo te zadeve uredile. Hočemo pa jasno razmejiti uporabo konoplje za medicinske namene od rekreacijske uporabe. To je res treba povdariti, tako da se bo vnaprej onemogočila vsakršna zloraba. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa komisarka Jorova. Hvala lepa. V zadnjem desetletju smo videli zelo velik napredek, kar se tiče zdravljenja. Uporabo zdravil iz kanabisa in uporabo kanabisa v zdravstvene namene. Terapevtska uporaba je bila predmet razprave glede različnih bolezni, od multiple skleroze do posttraumatskega stresa ali živčnosti. Naj izpostavim razliko med nefarmaceutskim zdravstvenim kanabisom in zdravstveni proizvodi, ki izvirajo iz kanabisa. Kar se tiče regulative, je vidik EU omejen. To pomeni, da se bo vsaka država odločila, ali se lahko uporablja v državi, vendar pa farmacevtski okvir je jasen in odločen in govori tudi o tem. Autorizacija za trženje se poda šele potem, ko se preveri in oceni varnost in ko smo potegnili iz tega pozitivne učinke. Ko se enkrat da na trg, pa potem se to spremlja še s procesi farmakovigilance to zadeva tudi proizvode iz kanabisa. Kako lahko EU prispeva k tej razpravi? Zgodni dialog je primer dodane vrednosti. Nadaljna koordinacija med različnimi agencijami EU je ključnega pomena. Sedaj pa naj spregovorim še o posameznih vprašanjih, ki ste jih zastavili. Za začetek naj povem, da je potrebno več raziskav, kar se tiče varnosti in učinkovitosti cannabinoidiolo lahko bomo v vzoru 2020 zagotovili sredstvo za to za raziskave 2019 in 2020. Zadnji okvirni program za raziskave in razvoj, z tega je EU financiral KPC programov in štipendij. Več kot 40 milijonov evrov je bilo posvečenih raziskavam o kanabisu in snovih, ki so povezane s kabinoidi. Še naprej bomo nadaljevali s tem pristopom in tudi raziskavami. V novem okvirnem programu Obzore Evropa bo komisija podpirala raziskave tudi na inovativnih področjih, kot so novi terapevtski pristopi. Sedaj pa še drugo vprašanje. Naj povem, da so zdravstvena vprašanja zapletena in očitev sprejemajo države članice regulativni okvir EU za zdravila ureja poročaj zdravil iz kanabisa, če je dokazana učinkovitost. Vsaka druga uporaba kanabisa je v pristojnosti držav članic. Vendar pa to ne pomeni, da EU ne prispeva k tej razpravi. Oktobra 2016 je Evropski center za spremljanje drog, podal novo študijo o kanabisu in tudi posodobil politiko na tem področju. Poleti 2019 je agencija objavila poročilo o medicinski uporabi kanabisa in kanabinoidov, vprašanje in odgovori za politiko. To glede na naraščujoče zanimanje za to temo. Kar se tiče tretjega niza vprašanj, pa naj izkoristim to priložnost, da povem, da nefarmaceutska medicinska konoplja ni v pristojnosti EU. Istočasno pa se je komisija zaveda razprav v Svetovni zdravstveni organizaciji skupini na strokovni ravni o zasvojenosti z drogami, kar se tiče psihoaktivnih substanc. Če potrebno, bomo te sklepe uporabili v okviru farmaceutske zakonodaje na podlagi odločeno je v tem po posameznem zdravilu. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Lize, minuta in pol. Hvala lepa, predsedoča, kolegice in kolegi. Medicinska uporaba kanabisa je smiselna, pozvodi kanabisa lahko pomagajo bolnikom, ko druga zdravila ne pomagajo ali ne dovolj. Moramo pa paziti, da ne zapademo dva ekstrema v tej razpravi. Prvi ekstrem je, je tako kot pri nekaterih drugih področjih. Slišimo kanabis in potem rečemo, to je nekaj nevarnega, nezakonita droga, moramo biti proti, če se to mm, uporablja medicinsko nadzorovano, potem ta pavel refleks ni ustrezen. Po drugi strani pa moramo paziti, da bolniki ne bodo rekli, kot sem veliko kaj doživel. Proti bolečinam v križu mi pomaga samo joint. Ne, da bi seveda kdorkoli to preiskal, ko bi zdravnik lahko potem dal kakšen drug nasvet, kaj pomaga proti bolečinam v križu. Torej, nekako moramo to regulirati, biti previdni in izredno se strinjam 14 točko resoluciji, da tako kot pri drugih zdravilih, moramo to narediti po pravilih o odobritvi. Moramo industriji reči, da če uporabljajo kanabis, lahko to storijo kjerkoli že. To mora biti v ustreznem okviru in zato upam, da bomo to jutri resolucijo podprli v velikem številu. Hvala. Minutes, Mr... Hvala lepa, dve minuti, gospod Balas. Merci, madame la présidente. Uh... Hvala lepa, predsedujoča in gospa komisarka mišice so mi bolele. Nekaj dnev je in v Franciji sem bil pri neurologu in edino, kar mi je dejal, je bilo, da ja, pokažite hašiš. Ampak seveda to je slabo za zdravje in potem je hašiš tudi prepovedan v moji državi. In tudi medicinske kanabisa v vseh državah Evrope ne moremo uporabljati. Potrebujemo torej evropski okvir in zato je zelo pomembno, da komisija lahko pa da indikacije, ki so jasne za države članice. Drugič, resolucija, ki jo imamo pred nami, je jasna, kar se tiče dejstva, da mora seveda zrnik nadzorovati recept. Ne more kar tako vsak uporabljati kanabisa. Samo zdravnik lahko presodi, ali se lahko kanabis CBD uporablja v okviru proračun uporabe za zmanjšanje bolečin pri bolniku. Imamo kar nekaj predlogov sprememb, še pa posebno strani konzervativcev, ki menijo, da bi lahko uporabili samo medik medikativno plat tega, ampak to ni čisto res. Tudi mazila, čaj je lahko včasih bolj učinkovit in bolj ciljen za določene bolnike za slabo počutje. Torej, seveda potrebujemo zdravilo, ampak to mora biti nadzorovano. Prav tako pa moramo zaupati zdravniku, da bo lahko predpisal tudi druge oblike in to v tem duhu so prilogi smem moje skupine. To je bolj ustrezno glede na določene patologije in na so določene osebnosti. Govorimo tukaj o rekreaciji BD, ne govorimo o rekreativni uporabi kanabisa, to hočem jasno povedati. Moramo pa biti seveda odprti, da ne bo vse smetane pobral samo farmacevtski lobby. Thank you for one and a half. Hvala lepa. Minuta in pol, gospa Krupa. E, podpiram je tako. Po... Podpiram ne le raziskovanje novih e, naravnejših zdravil, ki imajo manj stranskih učinkov, ampak predvsem podpiram preventivo, profilakso, ki mora biti temelj eh, zdravstvene oskrbe in mora zajemati bistveno več kot zgolj odpravljanje dejavnikov tveganja. Zaenkrat eh, je v tej resoluciji govora zgolj o uradnih podatkih, o eh, raziskavah in o pozitivnih medicinskih učinkih uporabe marihuane. Ti podatki so dokaj redki, z edino tudi nekaj eh, proti spazmičnih učinkov ima in pa eh, tudi pomirja eh, slabost v primeru kemoterapije. Kar zadeva vsebnost THC in CBD, tu je potrebno stvari jasno regulirati. Marihuana, ki ne bi bila zdravstvena, zavisi zelo visokimi stopnimi THC in nizkimi stopnimi CBD, se zdi neodgovorno ravnanje. Natančno je treba opraviti klinične preizkuse in šele potem uporabljati mm, to snov. Ampak le, če bodo pozitivni učinki boljši od stranskih učinkov. Uporaba brez predhodnih e, študij e, lahko deluje protipreventivno, saj je pomembno, da se potem eh, zavedamo nevarnosti, da bo potrebno uporabljati vse eh, večje doze, ki privedejo do eh, posledično lahko odvisnosti. Gospod Flanagan. Hvala lepa. Moramo imeti okvir, da podpremo legalizacijo medicinske uporabe kanabisa po vsej Evropski uniji. Vera Tumi in njen mož Paul, morate imeti licenco, da lahko zdravite črkino bolezen. Šestkrat potujete na nizozemsko, da dobite zdravilo. To bi morali dobiti lokalno. Ne pa biti odvisno od odhoda v tujino. To mora biti dostavljeno domov. Petok dobrin mora biti temelj te unije in tudi teh zdravil. Za oba je to zelo pomembno, pa tudi za 100 tisoč drugih ljudi, ko vidimo, da lahko medicinska uporaba kanabisa deluje pozitivno, ni več napadov pri jih čeri in ni več potrebno bolnišnico. Ta prihodnost mora biti na voljo vsem, ki jo potrebujejo. Ta resolucija bo dosegla kar precej na, tem, na tej poti. Hvala lepa, sedaj pa komisarka Jourova. Like Predsedujoča, gospe in gospodje, hvala lepa za to zanimivo razpravo. Naj zaključim zelo na kratko, naj zagotovim, da bo komisija še naprej podpirala dejavnosti, ki pomagajo tudi znanstvenim nasveti na tem področju. Hvala. Hvala lepa, komisarka. Konec razprave. Imamo en predlog resolucije za zaključek razprave, ker so ne bo jutri. Tako sedaj pa ustno vprašanje kar se tiče spremembe človeškega genoma v, v zarodni liniji. Besedo dobi avtor, gospod Mikolašek, dve minuti. Sarka, važena predsedajoča. Predsedajoča, komisarka, vprašanje, ki ga zastavljamo komisiji in sveta danes, je ključnega pomena, ne samo kar se tiče prihodnega razvoja človeštvo, ampak tudi na splošno. Tukaj to ne zadeva samo nekaj posameznikov, znanstvenikov, to zadeva vse nas. Sprememba človeškega genoma v zarodni liniji ima revolucionarni potencial, kar se tiče seveda boja proti nekaterim boleznim. Ampak, kot to pravimo, mora biti jasno razlikovano med sprejem minjenjem zarodkov, kar pa lahko povzroča strahotne stranske učinke za posameznike in za potem njihove potomce. Lahko spremeni vse nadaljne generacije. To je zelo neetično. To, kar je storil kitajski znanstvenik, ki je prvič uporabil spremembo češkega genoma zrodni liniji, zahteva odločen odziv. In tukaj se ne smemo se otočiti samo na varnostne standarde za take spremenjene otroke, narekovajih. To torej, ne zadeva samo kako, ampak še prav posebno, kaj je bilo storjeno. Svembe češkega genoma v zarodni liniji To je prepovedano mednarodno zaradi tega, ker to krši človekove pravice, dostojanstvo, integriteto in enakost. Reproduktivni genetski inženiring ima veliko etičnih tveganj, tveganj za človeštvo. Vsaka odločitev glede tega pomenega vprašanja z rakoseženimi posledicami ne sme biti prepoščen samo samo regulativi znanstvene srednje javno zaupanje, nove tehnologije so pomemben del človeškega napredka. Zato je potrebno zagotoviti javno razpravo na podlagi prave interpretacije v družbenem okviru. Zato pozivamo komisijo, da je zelo odločna, kar se tiče podpore prepovedi spreminjene spremembe človeškega genoma v zarodni liniji in da se seveda tudi javnost posluša v tej razpravi. Hvala lepa, sedaj pa mr Chamba v imenu sveta, prosim. Predsedujoča, gospe in gospodje, hvala lepa za priložnost, da spregovorimo o spremembi človeškega genoma v zarodni liniji. Hvala lepa obema avtorjema tega vprašanja. Zelo sta posvečena te teme že zelo dolgo, tudi etičnim posledicam. In to izhaja iz tega, kar zvedno bolje poznamo človeški DNK poznam. Nedavni dogodek, v katerem je govor o vprašanju, ki je sprožil zavedanje o posledicah, ki izhajajo iz možnosti, da prilagodimo človeški genom. Govorite o kliničnih preizkusih, kjer se sprememba človeškega genoma uporablja za to, da se postavijo določeno bolezni. Na to mislim, da se strinjamo, da vedno več znanja o človeškem genomu, čeprav posebno o genetskih vzrokih bolezni, lahko pomenijo manj trpljenja, kot piramo novo zdravljenje pod določenim boleznim. Po drugi strani pa sem tudi prepričan, da nas vsaj zelo skrbi tveganje ki je povezano z manipulacijo genoma za nadaljne generacije. V tem kontekstu si dovolim, da spomnim na razpravo o etičnih posledicah znanja in možnostih manipulacije človeškega genoma. Ta razprava teče že dolgo, že nekaj desetletij. Politiki in znanstveniki zelo dobro poznajo razmere. Zato imamo zakonodajne in druge pobude, da strogo urejamo manipulacijo s človeškim genomom, še pa posebno, kar se tiče zarodni liniji. Tako kot poslanec bi rad opozoril na zakonodajni okvir na evropski ravni, še prav posebno, kar se tiče zdravil in medicinskih naprav na no, somatske namene prepovedujemo spremembe zarodne linije. Ko to pravim, pa želim upozoriti tudi na listino temeljnih pravic EU. Prvo načelo je človeško dostojanstvo. In to jasno prepoveduje Evgeniko na področju zdravil in biologije. In vsem pa genoma zarodni liniji je nezakonita v EU. Kar se tiče nadaljnih ukrepov na tem področju, moramo povedati, da pogodbe, še pa posebno 160. člen, daje državam članicam in ne v pristojnost za medicinsko skrbo, tudi kar se tiče etike. Poraba. spreminjanja genetike se mora urediti na državni ravni. Evropska komisija pa ima pravico do podajanja pobud in pripričan sem, da če bo potrebno, se bo lotila tudi tega. Pripravila bo zakonodajni okvir. Romunsko predsedstvo in mislim, da tudi naslednja so pripravljena polni meri pregledati take predloge. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa komisarka Jurova. Predsedujoča, poslanke in poslanci, komisija se zaveda etičnih in pravnih implikacij nedavnih razvojev na področju spremembe človeškega genoma za rodni liniji. Na globalni ravni sodelujemo v dialogu med narodno skupnostjo in institucijami, kot so nacionalne akademije znanosti in tudi delovno skupino OECD o biotehnologiji, nanotehnologiji in konvergentnih tehnologijah. Gledali smo si etična in pravna vprašanja, kar se tiče sprememb češkega genoma v zarodni liniji. Poznamo tudi pravila Svetovne zdravstvene organizacije in nadzora nad eh, spremembo češkega genoma. Na ravni EU pa je okvir EU in program za raziskave in razvoj, klinične predkuse in zakonodajo za medicinske proizvode, nekaj, kar vsebuje specifične zahteve, ki prepovedujejo take raziskovalne dejavnosti. Poleg tega ima EU tudi odločen regulativni okvir medicinskih proizvodov, ki izhajajo iz konvencije iz Oveda Sveta Evrope o zaščiti človekovih pravic na biomedicinskem področju. uredba 1394-2007 zagotavlja strok nadzor kakovosti, učinkovitosti in uspešnosti in tudi osrednjega sistema centraliz eh, odobritve. Kar se tiče tehnik spremembe človeškega genoma v zarodni liniji, kar se tiče in vitro elementov, vse to pa ostaja v domeni držav članic. Prav tako komisija sodeluje z nacionalnimi organi, zato da bi ukrepili nadzor nad novimi tehnologijami na področju tkiv in celic. Neodvisna skupina ravni e o etiki in novih tehnologijah sedaj pripravlja mnenje o spremembi genoma, ki bo med drugim preučila tudi etična vprašanja spremembe človeškega genoma v zarodni liniji. Prav tako komisija preučuje, kako bi vključili tudi javnost v to. Želimo doseči javnost in želimo zgoditi napredek. Ampak vseeno je potrebno upoštevati etična, pravna in družbena vprašanja pri tej terapevtki. Hvala lepa. No- Hvala lepa. Naj vas spomnim, da catch the eye ni. Vsi imate samo še minuto. Gospod Lize, minuta. Hvala lepa, predsedujoče. Eh, poštovane kolegice in kolegi, nova moderna genetska tehnologija ponuja veliko priložnosti in potrebno jih je izkoristiti, ampak moramo pa imeti tudi etično hm, zarisane meje. Ne vse, kar je tehnično zadljivo, se mora tudi izvesti. Argumenti Hsieh Jiankuja, ki jih je predstavil novembra na konferenci v Hongkongu, so neodgovorni. Ne samo v tem primeru poseg v zarodno linijo je neodgovoren na splošno. Hvaležen sem zato, da so tudi raziskovalci se temu zelo oprli in sedaj moramo to storiti trajnostno, resnično. Moramo potegniti jasne meje, ki se jih je potrebno tudi držati. Še prav posebno se zahvaljujem svetu za tolmačenje listine očevega prica, ki se mi zdi zelo pravilno, potrebno pa je to potem tudi se zavedati, da se to izključuje s to listino. Se bomo tega vsi zavedali. Resnično moramo vsi delati na tem, da se to ne bo ponovilo. Gospod Balas. Oui, uh, you... Ja, hvala lepa. Bodimo natančni. Prva stvar je, da ne vemo natančno kako je z raziskavami ki jih je opravil ta kitajski znanstvenik nič eh, ni objavljenega o, znanstvenega o tem kar najavlja tako da mislim da moramo biti previdni ne moramo kar tako zasledovati nekih eh, zadev ki so bili zgolj najavljene kot drugo mislim da imamo v Evropski uniji jasno listino pravic in enkrat ko bomo imeli ustrezen zakonodajni okvir ga bo treba prilagoditi in eh, tudi omejiti prakse, ki so lahko zelo nevarne. Ta eh, kitajski znanstvenik pravi, da je uporabil eh, tehniko, ki se pogosto iz